Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolegi, dober dan. Dober dan vsem, kako gre? V redu je, v redu, saj smo pravočasni. Mm, po francosko pravočasno pomeni znotraj 15 minut, ne 7 minut. No, upam, da ste v redu. Zdaj pa osnutek dnevnega reda, lahko ga sprejmemo, seveda, če ni pripomp in kot vidim pri pompni. Eh, zdaj pa sporočila predsednice, več jih imam. Najprej, želela bi feedback eh, zadnjega sestanka CCC, Ja, oprostite, ponedeljek je vseh se nas to tiče. Torej, to v zvezi s CCC-jem ne bom zdaj obravnavala, to bo prihranjeno koordinatorjem. No, gremo k zapisnikom. Zapisniki se je 31. augusta lahko sprejmemo, če ni pripomp. No, in zdaj še enkrat sporočilo predsednice. Prav preprosto bi vam želela ponovno povedati, da prvo srečanje oziroma prvi dogodek za državljane v organizaciji odbora za promet organiziramo za 11. oktobra. Eh, odbor bo odprl svoja vrata in odprl demokratično razpravo z vsemi državljani. Cela Evropa nas bo takrat gledala, saj bo ta konferenca predvajana preko družbenih omrežij, tudi preko Twitterja in upam, da boste zelo številni prisotni na tej konferenci, da boste upravičili naše evropsko predstavništvo. Torej do 26. torej do jutri se morate prijaviti in zaenkrat imamo samo gospoda Barta, ki se bo udeležil, kot kaže. Tako, zdaj pa, če se strinjate, gremo kar k naslednji točki na dnevnem redu in to je glasovanje. Prosim, da pripravite vaše kartice. Najprej moramo predvideti, če nas je dovolj, če imamo kvorum. Glasovanje. Zdaj smo začeli, glasujemo, torej zdaj pa konec glasovanja. Glasovanje in eh, dejansko imamo zahtevano število poslancev v dvorani, tako da bomo kar začeli z glasovanjem. In najprej glasovanje o eh, poročilu o mm, eh, prihodnosti naših oceanov, to je poročilo gospe Monteiro. Dobar dan, gospa Monteiro. A ste pod pritiskom zdaj? Vas je kaj strah? Ne, gre, v redu. V redu potem pa kar začnimo. Eh, jaz vam pa kar, kar takoj povem, da sem sama v izvrstni formi. Torej, začnimo. Kompromisni predlog številka ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 13. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 14. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 16. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 18. Za. Proti. Vzdržani vzdržani. To bomo preverili. Vidim, da ste vsi v izvrstni formi. In glasujmo konec glasovanja. In amendma številka 18 je sprejet. Kompromisni predlog 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma številka 27. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gospod Kaputo, zdaj pa vaš amandma. Številka 28. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 29. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 37. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog šest, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog sedem, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 54. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 60. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 61. Kdo? Gospod Wim van der Kamp, prosim. Ali želite preveriti? Amandma 60. V redu. Glasujemo. Konec glasovanja. Amandma 60, 19 za, 14 proti, sprejeto torej. Predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti oziroma ne, želite preveriti 62, prav, glasujemo. Konec glasovanja. Isto, torej 19 za, sprejeto, zdaj pa predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 9. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremem B73. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremem B1. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto sprejeto. Predlog spremembe dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe pet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šest. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem besedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, dva vzdržana glasova. Čestitke, gospa Monteiro, torej z veliko večino je vaše poročilo sprejeto. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem. In sicer bomo glasovali o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, ki je vse, v katerih je določena uporaba členov 290 in 291 pogodbe o delovanju Evropske unije. Gre za regulativni postopek s pregledom. To je poročilo gospoda Majerja. Glasujmo. Najprej bomo glasovali v bloku o celi vrsti predlogov sprememb od 44 do 98 za, proti. In ta blok predlogov sprememb se zavrne. Zdaj pa amandma 99. Za. Glasujemo o predlogu spremembe 99. Za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 99 je sprijet. Zdaj pa bomo glasovali o predlogih spremembe od 1 do 43. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili, ker ni prav jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. blok predlogov sprememb od 1 do 43 je sprejet. Nadaljujemo s predlogi sprememb od 109 do 7 v bloku. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 111. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 112 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 113 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 114 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo spet v bloku o amendbajih 118, 119 in 20 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 120. Za, proti, vzdržani, predlog spremembe 120 je sprejet. 121. Za, proti, vzdržani, predlog spremembe 121 je sprejet. In zdaj še... Eh, končno glasovanje o celotnem besedilu. Gospod Golniš, ja, oprostite, gospa predsedujoča, mogoče se motim, ampak zdi se mi, da nismo glasovali o amandmajih od 101 do 106. Glasovali smo namreč do amandmaja 98, potem pa smo nadaljevali z amandmajem 99 in mislim, da smo preskočili te amandmaje od 100 do 106. Gospod Golniš, ko sem napovedala glasovanje v bloku, prvi blok je bil od 44 do 98, potem pa od 100 do 106, tako da je bilo tudi to uh, sprejeto. V redu. Uh, ponovno uh, glasujemo. To je končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. In poročilo je sprejeto z 22 glasovi za in enim vzdržanim glasom. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo. S tem, ko smo glasovanje končali, gremo naprej na poročilo o pospeševanju inovativnosti na področju čiste energije. Gre za mnenje za odbor ITRE, pripravljalka mnenja pa je Izabela Demonte. Dobrodan. dan. Zdaj vam bom dala besedo, na to pa bodo dobili besedo najprej poročevalci v senci, na to še drugi člani odbora, ki besedo želijo, potem uh, komisiji in na zadnje boste spet dobili besedo vi, da boste lahko zaključili. Hvala, predsednica. Dragi kolegi. Uh, Cilj te strategije je spodbujanje inovativnosti na področju čiste energije. Prehod na bolj čiste vire energije je v Evropi zelo pomemben. Še zlasti po tem, ko je bil sklenjen pariški podnebni sporazum. Vedno smo se borili in bili v prvih vrstah v boju proti podnebnim spremembam in skušali razvijati obnovljive vire energije tako na področju industrije kot prometa in gradbeništva. Strategija, s pomočjo katere bi ostali vodilni eh, na svetovnem ravni, predvideva tudi spodbujanje mm, zasebnih naložb in ustvarjanje trga, ki bo Eh, odprt do naložb. Poleg tega je treba odpreti dostop do evropskih skladov za nove tehnologije, ki temeljijo na um, energiji, ki uporablja um, malo fosilnih goriv in um, onesnažujočih goriv. Evropa torej mora sodelovati tako z državami članicami kot z malimi in srednjimi podjetji, če bo želela ohraniti svoj vodilni položaj. Uh, pri vseh točkah, ki so bile sprijete znotraj Pariškega sporazuma. Če pa želimo to doseči, se moramo seveda usredotočiti tudi na sektor prometa. Ta je bil pogosto pozabljen, saj lahko, čeprav lahko zelo veliko prispeva k zmanjšanju izpustov eh, toplogrednih plinov. Če začnemo z eh, mest, mobilnostjo v mestnih. Pri je treba tukaj spodbujati take oblike prevoza, ki bodo manj onesnažujoče, tudi kar zadeva onesnaženje s hrupom. Poleg tega je treba spodbujati bolj inteligentne oblike prevoza in povezave med mesti ter varnost prevoza in varnost za zdravje. Za konec bi želela podati še razmislek o turističnem sektorju. Iz leta v leto se pritok turistov povečuje, kar je gotovo pozitivno, vendar pa je dostop do javnih sredstev se strani turistov še vedno na zelo nizki ravni. In zato eh, bi z zagotavljanje večje učinkovitosti prometa prineslo rezultate tudi na področju trajnostnega turizma. Pričakujem torej vaše prispevke in predloge. Mm, in prepričana sem, da tako pomembno področje oziroma sektor, kot je promet, lahko veliko prispeva k eh, povečanju uporabe bolj čistih virov energije. V redu, zdaj pa razprava in besedo dobi. Gospa Klune. Hvala lepa, seveda potrebujemo učinkovito dejavnost, eh, da bi se lotili podnebnih sprememb. Pred kratkim računsko sodišče je objavilo poročilo o uporabi energije in eh, omenja 80 odstotkov emisij toplogrednih plinov. Zato potrebujemo večjo aktivnost, če želimo doseči cilje, ki smo si zastavili za 2020 eh, pri emisijah toplogrednih plinov. Seveda zato po budo podpiramo, da bi pospešili čisto energijo. In, a, všeč nam je tudi, da naš odbor lahko poveda svoje mnenje. Podnebne spremembe so težava našega časa, ki se moramo hitro lotiti in pospešiti pre. Hod na nizkooglično gospodarstvo, to je priložnost in e, hkrati izziv za izboljšanje blaginje državljanov. Odpira pa tudi nove možnosti za mala in srednja podjetja. Evropska unija je vodilna v svetu na področju energetske učinkovitosti pri stavbah, prometov, vzidih in tako naprej. Drugod pa zaostajamo za, regije, za drugimi regijami in državami. Zato je treba spremeniti delež električne energije v porabi energije. Imamo tudi ostri z nezmogljivosti, ki jih moramo izgraditi, če želimo konkurirati z drugimi trgi, zagotoviti moramo, da bodo naša mesta in regije in naša podjetja ustrezno opremljena za novodobno konkurenco, zato moramo razvijati poslovne modele z čisto energijo, zato da lahko in eh, moramo tudi spodbujati malo in srednje podjetja na tem področju ter omogočiti vzdržno financiranje, če želimo trajne investicije v raziskave in inovacije na tem področju. To pa je ključno področje, ki ga moramo še naprej podpirati in krepiti. In to moramo ustrezno izpostaviti tudi v našem mnenju. V okviru boljšega upravljanja je komisija predlagala nove zakonodajne predloge, ki upoštevajo to področje ta element, prometni sistemi predstavljajo velik izziv in velik potencijal pri zmanjšanju eh, izpustov CO2 eh, v Evropski uniji skupno z digitalnimi inovacijami, ki podpirajo pametne transportne storitve. Na področju energije potrebujemo bistveno več inovacij, razvijati moramo novo generacijo vozil na električno energijo, krajše čase polnjenja, daljše dosege vozil, tako da bi izboljšali zaupanje v to vrstna vozilja. Okrepiti moramo infrastrukturo polnilnic, tukaj moramo podpreti vse aktivnosti, če želimo zagotoviti mehek prehod na nizkooglično gospodarstvo. Razvijati moramo tudi urbane prometne sisteme, ki uporabljajo nove digitalne tehnologije in v tem smislu moramo razviti tudi naše mnenje. Merci beaucoup. Je vais... Hvala lepa. Zdaj pa gospa Foster za skupino EKR. Boste spregovoriti v imenu vaše skupine? Ne. Torej grem k naslednji skupini in gospod Telička dobi besedo. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, colleagues, uh, good afternoon. Firstly, I would like to- Hvala lepa. Opravičil bi se za kolega Radoša, ki zamuja z letalom. No, to je slaba stran, če stanujemo daleč, stran. Kar bi bilo dobro, spremeniti. Najprej naj se zahvalim gospod Del Monte za dobro mnenje, ki dobro odraža situacijo na področju prehoda na nizkoglično družbo. Tukaj pozdravljam aktivnosti komisije in predlog komisije za vzpostavitev ustreznega sistema, ki bo omogočil spodbujanje novih prometnih rešitev. Novi pristop bo povezoval energije, digitalne tehnologije in promet zelo cenimo. Naj povdarim, da oddaljeni kraji, gorati kraji niso omenjeni v poročilo. Zato bi izkoristil to priložnost, da komisijo opozim na to, da omogoči bolj dostopno financiranje na prioritetnih področjih, kot je elektromobilnost, integriran promet, ne samo v urbanih območjih, ampak tudi na podeželju, ki je spet zapostavljeno. Skričem to priložnost za spostavitev agende za raziskave in inovacije na področju prometa z vzpostavitvijo nadzora, zato da bi pospešili potrebne raziskave in inovacije na prometnem področju področju, urbani projekti so dobro pokriti, moramo se pa osredotočiti bolj na ruralna območja in eh, njihov potencijal na področju prometa. Koncept eh, pametnih eh, vasi je bil izpostavljen strani komisije, ki ne rešuje vseh primerov z enim. Treba je poštevati tudi lokalne okoliščine, da bi izboljšali kakovost življenja, na podeželju moramo izmenjati najboljše prakse za upoštevanje vključujočih eh, trajnostnih rešitev, morali bi povezati podeželje z mesti pri svojih rešitvah. Na koncu naj povem, da je edini način, da mlade ohranimo na podeželju, da jim ponudimo nove priložnosti, nova delovna mesta, dobre prometne povezave do prestolnic in eh, razvite digitalne tehnologije, vključno z hitrimi širokopasovnimi povezavami. To je želel povedati gospod Radoš, jaz pa sem vam prebral. Hvala lepa, gospod Tilička, zdaj pa gospod Kramer. Hvala lepa, poročevalki. Naš poročevalec v senci, Bazaj, kot ni prisoten. Sem pa želel nekaj povedati. Sploh v mestih je promet poskrbi za 70 odstotkov škodljivih emisij za podnebne spremembe. Vemo, da so te emisije eh, narasle samo na področju prometa, brez eh, izboljšanja mobilnosti ne bomo ostavili podnebnih sprememb. Pri besedah smo si podobni, pri eh, dejstvih pa ne tako zelo. In tako prihajamo v čudovito situacijo, da vsi prometni ministri 5. oktobra 2015 sprejme odločitev, da več kot polovico urbanega tovornega prevoza prenesemo na električne na, na kolesa, 50 odstotkov tovornjakov bi izginilo iz velikih mest, kot so London in tako naprej. Hkrati pa kot potrošniki tega ne bi uh, čutili, ker bi ohranili količino prevoza, ampak eh, emisij ne bi bilo. Ampak tukaj ne bi imeli nobenih eh, posledic, če bi imeli ustrezno financiranje. Tukaj gre namreč za tovorna kolesa, ki se vozijo na električno energijo in lahko peljejo 250 kg. In iz Nemčije imamo eh, primere, da vrednosti, ki jih eh, kot evropske zakone predpisuje Evropska komisija, v mestih ne upoštevajo. Če pa bi tovornjake nadomestili z tovornimi kolesi, potem bi to rešili. To je že dolgo tema v Evropi, ampak v 95 odstotkih govorimo samo še o električnih eh, avtomobilih. Omenjal pa sem tudi recimo kolesa, tovorna kolesa. In rad citiram eh, Hans-Jürgena Fogla, mitenskega župana, pred 45 leti še zdaj živi, je rekel, da avto ubija naše eh, ceste, kdo, žan, kdo vse je promet, bo žel nesreče. In če bi to upoštevali, bi šli v pravi smeri. Zato moramo zmanjšati emisije, pa hkrati tudi število avtomobilov. Če neki konzervativni prijatelj avtomobilov v Nemčiji reče, da je polovico eh, razdalj med mesti moč, eh, da je krajših kot 6 km, je to zelo dober razlog za to, da preklopimo na javno prevozna sredstva, železnico, avtobuse, krati pa moramo zaradi tega eh, povezati, zapreti povezave za železnico, kjer še imamo luknje, naprimer eh, za Bratislavo nam manjka par kilometrov elektrificirane proge, s tem bi si prihranili nekaj MBC, ampak 4 milijarde evrov Eh, za Nemčijo za elektroavtomobile ni problem, ampak 5 milijonov za eh, elektrifikacijo par kilometrov proge pa ne najde denarja. To je jasno in zato vidimo, kje so prioritete. Zato je treba inovacijo strezno eh, sofinansirati in želel bi si, da bi komisija bolj pazili na to, kako se denar uporablja. Ne smejo reči, da si države tega ne želijo, ampak je treba tudi v elektromobilnosti strezno investirati. Hvala, gospod Kramer. Gospod Caputo. Hvala, predsednica. Najprej bi se želel zahvaliti kolegici Izabeli za delo na tem dosjeju. Res to dobro opravlja in ta dosje je zelo pomemben. Gre namreč za prihodnost Unije, za prihodnost z nizkimi vrednostmi izpustov in zato je to zelo pomembno. Dejstvo je, da inovativnosti ne moremo spodbujati samo in izključno s pomočjo znanstvenih raziskav, kjer se sicer zelo velika prizadevanja vidijo v zadnjih letih. Predvsem je treba k temu spodbuditi v Evropi industrijsko tkivo in eh, ustvariti sinergije med raziskavami in proizvodnjo, ki bodo lahko pripeljale res do neke nove industrijske revolucije. Pa tudi nova delovna mesta, ki so povezana s prehodom na bolj trajnostno gospodarstvo, eh, postajajo realna možnost s z tega vidika smo v Evropi tudi vodilni, ampak bi morali storiti še kaj več, še zlasti na področju prometa in inteligentnih oblik prometa. Zato bi morali več sredstev nameniti za to področje, komisija bi morala to zagotoviti in zagotoviti tudi finančno pomoč ter eh, opredeliti tudi eh, ulogo zasebnih partnerstev hvala, gospod Kaputo. Zdaj pa uh, dajem besedo gospe komisiji. Uh, oprostite, ne, gospod Golniš ima najprej besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je ta tema res zelo pomembna in zanimiva. Rad pa bi izpostavil eno točko, ki mislim, da jo bo obravnavala naša poročevalka. In sicer. Uh, emisije ogljika iz vozil, ki vozijo na biogorivo v primerjavi z električnimi vozili. E, eh, Pričemer se seveda pojavlja vprašanje dolžine prevoza eh, in zato bi želel povedati, da je energija le sredstvo, za, ki omogoča promet, to ni promet sam. In zato je treba tukaj razmišljati o različnih proizvodih energije, eh, ki so lahko različnih oblik in med njimi je tudi jedrska energija, proti kateri, kot vemo, je zelo veliko glasov zaradi eh, velike stopnje nevarnosti. Zato eh, mislim, da moramo biti pazljivi ko govorimo o energiji. In predvsem se moramo vprašati, kateri so ukrepi, ki lahko prispevajo k bolj tekočemu prometu, ki lahko preprečijo zastoje in uh, agresivnost ter živčnost voznikov, uh, saj so zastoji tudi vir onesnaženja. Tako da moramo razmišljati tudi v tej smeri. Uh, sam sem iz območja Pariza, tako da vemo, o čem govorim. Hvala lepa. Predsedujoča, hvala lepa. Mislim, da je zelo pomembno, da si preberete naslov. Govorimo namreč o inovativnosti in to na področju čiste energije. In čiste energije ni prav veliko dan danes na voljo. Govorimo o vetru in o soncu. Gre za energijo, pri kateri izpustov ni. To so čiste energije. In zdaj razprava poteka v smeri, tega slavnega električnega vozila. Žal pa sektor za proizvodnjo električnih vozil še ni na to pripravljen. Pa to tudi zato, ker to ni edini vir energije za promet v prihodnosti. Imamo tudi uh, plin, imamo tudi biogoriva, torej v prihodnosti bomo imeli energetsko mešanico različnih izvorov. Na vsak način pa vozilo prihodnosti ne bo samo vozilo, ki vozi na bolj čist to energijo, ampak bo tudi vozilo, ki ga bo uporabljalo več uporabnikov, bo tudi vozilo, ki um, bo morala ustrezati drugim kriterijem in zato gre tukaj za veliki ziv. Gospod Kaputo ima prav, ko govori o naložbah, ki bodo tu potrebne. Namreč, če danes ne bomo veliko uložili v to področje, bo, ne bomo omogočili prihodnim generacijam, da bi lahko ta svet um, ehm, primirno prevzele v svoje roke. Zdaj pa dajem besedo uh, predstavniku komisije, gospod Akvinaga, izvolite. Hvala lepa, zahvaljujemo se Izabel de Monte za mnenje o pospeševanju inovativnosti na področju čiste energije. To politično pobudo parlament podpira in eh, komisija bo tukaj poskušala pomagati pri implementaciji, omogočiti dostop ljudem do nizkogličnih rešitev. To je ključnega pomena naše ambicije. Saj... Zdaj tega, ker je ta dostop nujen za spodbujanje čiste energije. Napredne rešitve in pametne rešitve, kot tudi pametne eh, prometne rešitve, niso samo del te sporočile, ampak eh, je to tudi del strije agende o strateških odločitvah za leto 2017. In to bomo podpirali preko obzorja 2020 eh, za leto 2018 do 2020. Treba spodbujati eh, inovacije, kar Ugotavljamo tudi v svežnjo čiste energije za vse v Evropski uniji, kar bo predstavljeno na svetu za inovativnost. Komisija bo še naprej podpirala elektromobilnost in integriran urbani promet eh, ter to vrstne pobude. Specifične aktivnosti so predvidene na obeh področjih v okviru obzorja 2020 za obdobje 2018-2020. Te pobude so tudi odprte za podeželjska območja. Upravljanje strije bo omogočilo koordiniran pristop držav članic in ostalih zainteresiranih strani, ki jih zanimajo inovativne strategije na tem področju. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo ponovno poročevalka gospa De Monte. Hvala, predsedujoča. Želela bi se zahvaliti poročevalcem v senci in eh, vsem kolegom ter komisiji za njihove prispevke. To so gotovo zelo zanimive točke in sicer, da bi se najprej ustvaril nov poslovni model, potem pa odtot šlo um, k investicijam na področju čiste energije. In kot je kolega povedal, je to bistvenega pomena, se to vpliva tudi na zaposlovanje ter na povečevanje energije inovativnosti. Vendar pa si moramo tu zamisliti nov sistem, to je sistem bottom-up, v katerega bo vključen tudi uporabnik in ga povezati ne le z velikimi podjetji, temveč tudi z malimi in srednjimi podjetji. Zdaj poteka ocena za možnost vstopa novih operaterjev na to področje ki bi lahko prispevali k večji učinkovitosti, pa tudi ki bi lahko ponudili možnost za, deli, za deljeno uporabo voziv. In tukaj se strinjam s kolegom Teličko, ki pravi, da je treba vlagati tudi v bolj oddaljena območja, gorska in podeželska območja. Eh, seveda, če ima, bi imeli na voljo bolj učinkovite storitve, bi lahko pomagali, da ta območja ljudje, teh območij ljudje ne bi toliko zapuščali. Gre seveda za ukrepe, ki se ne nanašajo samo na prevoz blaga, ampak tudi na potniški promet. E, to je treba poudariti in za konec naj povem, da je treba zagotoviti, da bodo naložbe prihajale tudi iz sklada EFSI. In za konec naj spomnim, da čista energija ni samo energija, ki kot energija, ki se dobavi, ampak moramo tukaj razmišljati tudi o obliki pridobivanja te energije in če se ta pridobiva z uporabo fosilnih virov, Eh, potem ta energija ni tako čista. No, na vsak način se bomo o tem gotovo s kolegi še pogovarjali in eh, razčistili te ideje. Hvala lepa, gospa eh, De Monte. 4. oktober ob 12. pa je rok za vložitev predlogov sprememb. Zdaj pa gremo naprej k naslednji točki na dnevnem redu in sicer reševanje življenj, spodbujanje varnosti vozil v Evropski uniji. Gospod Koh. Vi ste poročevalec uh, pri tej temi, ki je prednostne narave. Številke so res neverjetne, saj gre za 120 tisoč življenj, ki žal vsako leto ugasi, ugasnejo na naših cestah. To je prava človeška drama. Uh, in, uh, na eno žrtev v cestnem prometu odpade še sedem ranjenih. Tako da te številke so res grozljive. Zdaj pa besedo um, dajem poročevalcu, predtem pa še komisiji. Hvala, predsednica, za lepo predstavitev. Hvala lepa, gospa predsednica, za lepo vod. Prejšnji teden je v enem dnevu v Nemčiji so trije tovornjaki brez zaviranja zdreveli v kolono avtomobila pred seboj s katastrofalnimi posledicami v soboto. Se je v bližini mojega kraja eh, transportov padel z ceste in voznik je umrl še na kraju nesreče asistent za držanje smeri oziroma uh, voznega pasu bi omogo, pripričil to nesrečo. To se pravi, če bomo imeli takšne pomožne sisteme kot standardno opremo, bomo s tem izboljšali varnost. Najprej pa bi se zahvalil vsem kolegicam in kolegom, ki so vložili predloge sprememb. Saj so mi podali zelo dobre predloge in dopolnila, ki jih lahko zelo dobro ugradimo v kompromisne predloge, kar sem deloma že storil. 226 jih je vse skupaj, 77 jih je bilo vloženih strani ELS, 52 od strani socialistov, 31 strani ALDE, 10 EKR, 20 zelenih, 23 levičarjev in 13 ENF. Sam sem jih vložil 16 zaradi na, z neustreznega prevoda iz, ne, iz nemščine v angliščino, kaj pa piše v romunskem besedilu, tega ne morem preverjati. Tipični primer. V nemškem originalu govorim o eh, pomočniku za ohranjanje voznega pasu. V angliščini Departure Warning System, kar je neki drug sistem. Departure Warning opozarja na zapustitev eh, voznega pasu. Pomočnik za ohranjanje voznega pasu pa sam drži eh, smer, dokler ga namensko eh, ne ignorirate. Zato bom predlagal 31 kompromisov več kot, pri čemer bomo upoštevali več kot polovico vloženih amadmajev. Hvaležen sem za odlične zamisli tolikih kolegic in kolegov in eh, večino jih lahko tudi podprem. Konkretno to pomeni, da smo se večinoma zedinili glede eh, ljudi z, z osebami, glede oseb z omejeno mobilnostjo, glede na način in pa eh, glasnost opozoril. Drugič, varstvo podatkov igra pomembno vlogo. Po eni strani moramo zbirati podatke, ki omogočajo zbiranje informacij za preprečevanje prihodnih nesreč, hkrati pa morajo ti podatki ostati anonimni in za nje morajo veljati pravila glede uporabe. Tretjič, pojasnila eh, glede uporabe in tvegan eh, težkih tovornih vozil. Nekaterih predlogov pa žal tudi ne morem upoštevati. Tudi za nje se zahvaljujem, saj uh, so me večkrat bi prijala do razmišljanja pri nekaterih teh predlogov, uh, svoje zavračanje ne upoš ali neupoštevanje argumentiram s tem, da v tem poročilu nimajo kaj iskati drugič dajejo poročilo popolnoma drugo usmeritev ali vse to želijo storiti in se jim zdi poročilo na lasno pobudo popolnoma odveč. Po daljšem razmišljanju pa sem četrtič prišel do sklepa, da bomo predloge sprememb ali pa dele predlogov sprememb eh, ki predlagajo številke omejitev na leto, ne bomo pošteval. Če bi omenjali dokdaj naj bi kateri pomožni sistem eh, obvezno vgradili. Eh, temu sem se že v svojem originalnem poročilu izogival. Nekateri kolegi pa predlagajo jasne časovnice, časovne okvire, ki se mi zdijo eh, izbrane na ključno. Kolegice in kolegi, ne razumite me napačno. Tudi sam sem za ambiciozne cilje, ampak to vrstne kar konkretne časovne okvire bi morali določiti druge, ne pa v okviru tega poročila. Poleg tega bi bilo po eni strani nedosledno, da bi samo za nekatere, če tudi veljajo za zelo učinkovite eh, pomočnike, uporabili te roke, tisti, ki pa niso tako učinkoviti, pa teh rokov ne bi eh, morali poštevati. Po drugi strani, pa je še en pomembnejši argument. Zakonodajni predlog ljudi predelave v red v, o splošni varnosti bi morali opraviti do začetka naslednjega leta in takrat bomo dobili ustrezen časovni okvir, ki bo temeljil tudi na znanstvenih dognanjih. Na osnovi tega zakonodajnega procesa lahko, če se nam cilji ne bodo zdeli dovolj, uh, um, ambiciozni, ustrezno spremenimo roke v prilogah. V okviru tega poročila pa bi se morali dogovoriti glede tega, katere, kateri pomožni sistemi bodo obvezno morali biti vgrajeni v nova vozila. Še naprej so problematični vsi predlogi sprejem, ki na mesto obveznosti vgraditve pomožnih sistemov želijo spostavljati samo spodbude za takšno vgradnjo. Če želimo tukaj spostavljati samo spodbude za vgradnjo eh, pomožnih eh, sistemov, bomo naredili velik korak nazaj in bomo zgrešili naš velik cilj, to je izboljšanje varnosti cestnega prometa. Cela vrsta predlogov sprememb se nanaša na eh, izključitev ali ignoriranje tovrstnih eh, sistemov. Nekateri so zahtevali, da so ti sistemi eh, obvezni, da jih ni mogoče izklopiti ali prekrmiliti. Drugi pa zahtevajo ravno obratno. Zu Übersteuerbarkeit. Ich halte es für sehr gefährlich, die generelle Übersteuerbarkeit unmöglich. Zato je težko eh, rešiti ta eh, problem, eh, ampak popolnoma preprečiti preosmeritev oziroma lastno odločitev in izklop sistema, to je nekaj, česar ne moremo popolnoma izključiti, zato ker človek daj mora poseči, sploh če se naenkrat pojavijo novi deleženci v prometu ali se ti obnašajo malomarno pri uh, prehitevanju včasih treba tudi prekoračiti hitrost, zato da bi preprečili nevarnost in se izognili nesreči. Prav gotovo bomo s poličevalci senci našli ustrezno rešitev za izklop eh, ali odklop eh, to vrstnih pomožnih sistemov. In tukaj nimamo uh, splošnih eh, sistemov, sistem za zaviranje v sili eh, je nekaj, česar eh, ne bi smeli imeli možnosti izklopiti, zaradi tega, ker bi lahko potem pozabili ga ponovno vzklopiti. Ekol ali pa zasedenost sedežev ali pomočnika za držanje voznega pasu bi lahko izklopili. pri določenih sistemih izklop ali odklop ni noben problem. Vsekakor se mi zdi najboljši sistem dvostopenskega odklopa. Voznik lahko najprej izklopi samo opozorilo, ki moti, po drugi strani pa lahko deaktivira celoten sistem v drugi stopni. Pri vsakem novem zagonu avtomobila pa bi morali ponovno spostaviti začetno stanje eh, pomožnega sistema. obravnava predlogov sprememb, ki zahtevajo ponovno avtomatsko vključitev določenega asistenta po določenem času. Eh, o tem bi se najraje pogovoril s kakšnim tehničnim strokovnjakom. Mogoče lahko k temu pove tudi kaj komisija. Jutri bomo imeli sestan prvi sestanek poročevalcev v Senci. Glede teh 32 kompromisnih predlogov, ki sem jih omenjal, poročevalci v Senci imajo moje predloge že nekaj časa na mizi. 12. oktober bomo to obravnavali na odboru. Na koncu bomo upoštevali tudi eh, predloge iz mnenja IMKO od Bora za varstvo potrošnikov. Še enkrat se zahvaljujem za eh, razpravo že vnaprej in za eh, spremembe, ki sem jih prijel. Najlepša hvala poročevalcu. Zdaj pa dajem besedo gospe Šenalovi. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, dragi kolegice in kolegi. Najprej naj se zahvalim eh, poročevalcu za kompromisne predloge. Rekli ste, da bo v kratkem šele prvi sestanek poročevalcev v senci, kar pomeni, da današnja razprava ne pomeni konca, ampak šele začetek vsega skupaj. Cilj poročila je izboljšati varnost. avtomobilov. Če pa govorimo o varnosti v cestnem prometu, potem je treba upoštevati tudi druge vidike, ki vplivajo na varnost v cestnem prometu kar se odraža tudi v mnogih predlogih eh, sprememb eh, mojih kolegic in kolegov. In upam, da bo v končnem besedilu eh, to tudi ustrezno upoštevano. Kompromise smo si že pogledali in večino jih lahko podpremo. Naprimer, uvedbo Apollo Interlock skupine ali integriran sistem za uh, regulacijo hitrosti ali pa aktualizacijo elementov pasivne varnosti, pri čem bi morali upoštevali tudi eh, pešce in kolesari, to se nam zdi odlično. Druge teme si bomo še ogledali, vsekakor si želimo kompromisno rešitev, na koncu pa naj omenijo še eh, eno temo in sicer gre za eh, raven alkohola, ki je še dovoljena v krvi. Tukaj bi morali imeti ustrezne eh, rešitve. Nikoli ne smemo poslabšati stanja v državah, kjer imajo zelo stroga določila glede tega. Na vsak način se veselim sodelovanja z poročevalcem in upam na ugodno rešitev. Merci beaucoup. Monsieur Zlotowski, c'est à vous. Gospod Zlotowski, izvolite. Prezident. Hvala, gospa predsednica. Do podjenkovanj za pana posla Koha. Hvala lepa. Lahko se pridružim svoji predgovornici. Omenja se mnogo predlogov sprememb, večino jih lahko EKR tudi podpre, seveda pa imamo tudi lastne predloge sprememb, naprimer 7 in 104. kjer moramo izboljšati varnost, ne v dani prihodnosti, ampak v bližnji prihodnosti. Na polskih cestah eh, imamo upravka z vedno starejšimi vozili. In pri nas bo trajal nekaj časa, da bomo nadomestili vozni park, tako da bomo imeli vse te sisteme ugrajene. Tehnika je na voljo vsega ki omogoča večjo varnost. In pri novih vozilah bi morali to tudi upoštevati. Te rešitve je treba spodbujati in eh, temu se morajo pridružiti države šlanice, pa tudi zavarovalnice. Seveda pa je ključnega pomena tudi vprašanje cene. Hvala. Kupci pogosto mislijo, da takšnih sistemov ne potrebujejo, če so dragi. Zato moramo začeti tudi pri proizvajalcih. Pri elektrovozilih imamo že podobne ukrepe. Mislimo, da je treba podobno storiti tudi na tem področju, kajti človek in njegovo zdravje in življenje je, skoraj, je prav tako gotovo tako pomemben kot varstvo podnebja. Hvala lepa.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 povedati moram, da je to odlično poročilo, to je odličen začetek. Dobro nam gre. Predstavil bi sedem amandmajev, pravzaprav v dveh ulogah. Sam sem poročeval v senci za imko, kolega Rode jih je predstavil 18, tako da smo bili v naši skupini precej zadovoljni. No, nekaj točk pa je takih, za katere menimo, da bi jih lahko še izboljšali. Strinjamo se, vsaka žrtev je preveč. Od leta 2014 eh, je tudi pri nas doma prišlo do povečanja števila žrtev prometnih nesreč in to je šokantno. Zato je tudi tako nujno, da se o tej temi pogovarjamo. Naša prva skupina amandmajev se osredotoča na ambiciozen pristop v Evropski uniji. Bistveno je, da postanemo vodilni v svetu na področju varnosti v cestnem prometu imeti moramo veliko boljše standarde za varnost v cestnem prometu in tako bomo znižali tudi število žrtev. Potrebujemo vseevropski pristop. Ta ne sme biti birokratski. Enostavno moramo izvajati vse tisto, česar smo se naučili. Držati se moramo najboljše prakse iz držav članic. Seveda, v bistvu se nekako usmerjamo v harmonizacijo ukrepov, po vsej Evropi. Danes je že bilo povedano, kako pomembno je imeti koherenten, skladen pristop. Recimo, harmonizacija stopnje alkohola v krvi eh, je pomembna. Zagotoviti je treba, da imamo robusten pristop in da si vzamemo za merilo najbolj strogo prakso, ne pa obratno. No, osebno bi še dodal eno stvar, sicer mislim, da alkohol in vozila nimata, ni, nimajo ničesar skupnega. Torej, želel bi si ničelno stopnjo vsebnosti alkohola v, gr, v krvi pri voznikih. Ne vem sicer, kako kolegi razmišljajo o pobudah na to temo in pa na njihovo usklajevanje. Recimo, če pomislite na neko obmejno področje, velik problem je, če nimamo neke vse evropske pobude. Kaj ti? Če skušamo zmanjšati število žrtev, potem ne smemo imeti odstopanj od strogih standardov, ne glede na zakonodajni sistem. Torej, to vprašanje je še posebej problematično na obmejnih področjih. V odboru IMKO sem že govoril o pozitivnem in pa negativnem pristopu. Pristop komisije se nanaša na neke uh, nevarnosti, ki se nujno nanašajo na posamezna, posamezne tipe vozil. Vsi moramo imeti ustrezne informacije, ko kupujemo avtomobile, vedeti moramo, kako varni so ti avtomobili, tako da moramo zagotoviti, da, je varnostna, eh, da so varnostne značilnosti avtomobilov jasno označene v skladu z evropskim testom. Naj še dodam. Tukaj vidimo določeno sporednico z afero Dieselgate. Kaj ti morate pošteno sporočiti potrošniku, da kupuje varen avto? Dobro bi bilo imeti nek vseevropski sistem, tako da kadarkoli kupite nek avto, je pa polnoma jasno, da ta avto izpolnjuje določen režim števila zvezdic, ki ga imamo znotraj vzpostavljenega sistema gospod Van de Kamp eh, je spregovoril o predlogih sprememb 1.2.4 in 1.2.5. Eh, tukaj gre za homologacijo vozil. Pomembno je, da se osredotočimo na, na cestno homologacijo in industrijsko homologacijo. Treba je zagotoviti, da so profesionalni vozniki ustrezno usposobljeni in da so tudi inštruktori vožnje ustrezno kvalificirani veselim se, da se osredotočamo tudi na tehnologijo, na eh, inteligentne, eh, sistem, inteligentne sisteme upravljanja hitrosti. To so pomembni sistemi. Potem imamo skupino amandmajo 194. Eh, prosil bi komisijo, da začne razmišljati tudi na način, da se nekako spostavi prioriteta amandmajev, tako da bomo imeli v poročilu uh, tiste amantmaje upoštevane, ki so najbolj pomembni. Dobro bi se bilo tudi pogovarjati, kdo bo odgovoren za nadaljne sodelovanje uh, s kolegi. No, kot sem povedal že prej, uh, vsaka žrtev na cesti je preveč. Sitem. Hvala lepa, gospod Kramer, izvolite. Tudi sam bi se zahvalil poročevalcu in eh, skupini. Mnogo predlogov sprememb je bilo sprejetih, tudi naših, zato se vam zahvaljujem. Treba je razmišljati tudi o tistih, ki so v prometu najbolj ranljivi, to so pešci in pa kolesarji. V tem poročilu se misli tudi na njih vemo, da se žrtve pešcev in kolesarjev povečujejo. In zato je pravilno, da se osredotočamo na tiste vedike, kjer imamo ogromno problemov. Oziroma na tiste področje, ki so najbolj ranljiva. Zato bi želel, želel določene izboljšave potrebujemo več jasnosti o tem, v kolikšni eh, meri je treba sisteme za pomoč pri vožnji izključiti. Seveda lahko obstajajo izjeme, ampak ti eh, asistenčni eh, sistemi morajo biti taki, da se zagotovi, da ni možno voziti recimo 150 na uro tam, kjer je dovoljeno samo 130. No, mislim, da bi morali iti v to smer sistemi morajo biti taki, da jih je preprosto krmiliti. Zagotoviti pa je treba tudi varnost, ampak samo v tistih primerjih, kjer je varnost relevantna. No, v taki smeri moramo iti. No, zdaj pa gledam še komisijo. Tudi komisija mora dobro prisluhniti, kajti ona na koncu pripravi zakonodajni akt. Zato tudi imamo zdaj tole poročilo na lasno pobudo. Če bi ga pripravili že pred dvema letoma, potem te razprave ne bi imeli zdaj. Lahko bi uh, mislili tudi na to, da so življenja zelo dragocena, vsaka žrtev je ena preveč. Dejstvo je, da se v nekaterih državah število uh, poškodovanih v prometnih nesrečah in število žrtev povečuje. Iz Švedske prihaja vizija, Eh, z, z ničelnim številom žrtov in to je dobra strategija. No, še enkrat bi se zahvalil za dobro upravljeno delo. Do nadaljnega. Hvala lepa, gospod Ertug, izvolite. Ja, dank, Hvala lepa, tudi sam bi se najprej zahvalil poročevalcu. Mislim, da je v poročilu nekaj zelo pomembnih stvari. Kdor pozna kolega Koha, ta ve, da se kolega Koh že leta trudi in opozarja na to problematiko. Torej, treba je opozoriti na najpomembnejše točke, ki lahko prispevajo k varnosti v cestnem prometu. Mislim, da je prav, da si še enkrat pogledamo tudi delovne pogoje tistih, ki dela na, cesto, na cesti, torej šoferjev, uh, Treba je nadzirati delovne pogoje, pa tudi delovne in socialne predpise. Ti namreč lahko ogromno prispevajo, če želimo doseči več, več varnosti v cestnem prometu. No, ne poznam sicer nesreč, ki jih je omenil poročevalec, ampak verjetno so bili vozniki preutrujeni. Sicer se ne bi kar tako zaleteli v avtomobile pred seboj in to je tudi povezano z delovnimi in socialnimi predpisi. Zato je te treba preučiti, jih prilagoditi, da se zagotovi več varnosti. No, naslednje. Pomembno je tudi stanje infrastrukture, tudi to pomembno prispeva k varnosti. Gre za ustrezno vzdrževanje cest, mostov in drugih delov infrastrukture. Infrastruktura namreč tudi prispeva kvarnosti vožnje. Verjetno vsi poznamo tisti trenutek, ko imamo nenatančne znake uh, na cesti in si nekoliko zmeden, ker ne veš, kam moraš zaviti. Dobro bi bilo, če bi imeli označene tudi ustrezne linije, eh, zlasti, če bomo imeli sisteme za pomoč pri vožnji. Eh, ti sistemi, ehm, ki opozarjajo pred zapustitvijo voznega pasu, bi nam pomagali eh, pri tem, da se držimo ustreznega voznega pasu in to je z vidika infrastrukture pomembna točka. No. Še nekaj moram dodati. Mnogo mrtvih v cestnem prometu eh, je tudi znotraj mest. Treba je poskrbeti za tiste, ki so najbolj izpostavljeni, to so gotovo pešci in pa kolesari. Zato je treba več pozornosti posvetiti na nacionalni ravni na eh, izgradnjo eh, površin za pešce in pa kolesarskih poti dejansko morajo pešci in pa kolesari dobiti več prostora v cestnem prometu. Gotovo smo že vsi uh, naleteli na situacijo, ko se je moral pešec nekako stisniti čez nek majhen prehod, kajti posod so se uh, razbohotili avtomobili. Torej, vsekakor mislim, da eh, več prostora zagotavlja tudi več varnosti. Omenil sem že, da je ogromno nesreč kolesarjev in pešcev uh, takrat, ko je okrepljen uh, promet uh, v urbanem okolju. Zato mislim, da bi bilo dobro, uh, da pohvalimo Evropsko komisijo, ki je tudi že kaj prispevala k varnosti v teh urbanih okoljih, recimo kabine. Uh, Eh, v tovornjakih so oblikovane tako, da eh, se stanje izboljša. Recimo, ni več toliko nesrej zaradi mrtvega kota. Pri osebnih avtomobilih pa mora v prihodnosti poskrbeti na to, da če pride do trčenja, mora biti dovolj prostora, da niso zraven poškodovani še pešci, ki so na območju za pešce. No, hvaležni smo poročevalcu, da lahko prispevamo k temu poročilu tako, da bomo dosegli cilje. Mm. Na 50 tisoč naj bi do leta 2020 omejili število žrtev v cestnem prometu, no, ampak kakorkoli že vsaka žrtev je žrtev preveč, zato se moramo uh, združiti in uh, okrepiti svoje smernice, da dosežemo zadane cilje. Najlepša hvala, gospod Ertug. Zdaj pa Evropska komisija. In besedo dajem gospodu Petru s težko izgovorljivim prijemkom. Izvolite. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod Koh, še enkrat bi se vam zahvalil za vaše poročilo. Hvala tudi za predloge sprememb, ki smo jih lahko videli doslej. Tudi mi menimo, da gredo vsi ti predlogi v pravo smer. Tako da sem lahko trenutno relativno kratek. težko že pričakujemo kompromisne predloge eh, sprememb skoraj, skupaj eh, z odborom Nemko. No, komisija je ambiciozna. Pravite, da glede rokov nismo dovolj ambiciozni, ampak eh, mi se precej trudimo, kajti potrebujemo ogromen vložek številnih deležnikov. Gre za področje varnosti, pa tudi eh, industrije. Za nas so vsi ti deležniki pomembni. Torej, naj povdarim, tukaj ne gre za en ali dva ukrepa, gre za ogromen svežen ukrepov. Različno eh, lahko pogledamo na to, odvisno od tega, kako štejete, ampak gre za 20 različnih ukrepov, ki jih preučujemo. Seveda, to je kar zalogaj, potrebujemo dovolj časa, da se pripravimo. In potem, ko to končamo, bomo prvi na svetu, ki bomo imeli tako ambiciozen, svežen za uh, varnost cestne prometu. Ampak to pa je tudi dobra novica, kajti trenutno delamo na dokončanju ocene učinka. Kmalo naj bi jo dokončali. Predsednica, naš cilj je, do prve četrtine naslednjega leta pripravimo predlog. Upam, da lahko eh, z nami počakate, da ste še malce potrpežljivi. Zagotavljam vam, da se splača počakati. Hvala lepa. A nam lahko še enkrat ponovite datum? Ali ste rekli prvo polletje 2018 ali drugo polletje 2018, ko komisija predvideva svoj predlog? Kod? Še bolje, prvo četrtletje naslednjega leta. Aha, v redu, torej ste vsi to slišali. Predlog o varnosti v cestnem prometu se strani komisije naj bi dobili v prvem četrtletju prihodnjega leta. Tako, Zdaj pa za konec dajem spet besedo našemu poročevalcu na to temo. Gospod Koh, izvolite. Ja, še enkrat bi se prisrčno zahvalil za vso podporo, ki ste izrazili pri razpravi. Poglejmo si temo še enkrat. Gre za to, da se uh, eh, zavarujo življenja, da se poveča varnost avtomobilov, torej osredotočiti se je treba na varnost avtomobilov. No, seveda treba upoštevati tudi precej drugih tematik, ampak ne izključno. Torej, verjetno bomo imeli še dodatna poročila, ki se ne bodo sredotočila samo na varnost avtomobilov. O tem se pač lahko odloči Evropski parlament. Gospod Svetovski. Tukaj ne gre samo uh, za varnost uh, ki jo zagotovijo uh, proizvajalci. In to, kar ste povedali, bi mogoče lahko uh, dodali še dodano temu, uh, kar ste vi že predlagali. Euro NCAP ste omenili, ja. To sem si zabeležil in mislim, da moramo to zamisel še razdelati. Gospod Kramer se je še enkrat obrnil na Evropsko komisijo, da bi se eh, čim prej izboljšala tudi uredba, ki jo že imamo na to temo. No, slišali smo že odgovor komisije. Gospod Ertug. Ne vem, če naj bi se mi zdaj ukvarjali uh, z delovno in pa socialno zakonodajo, kajti tukaj namreč govorimo o varnosti avtomobilov. Seveda, to, kar ste omenili, ima pomembno vlogo. Uh, No, ampak verjetno je treba najti pravi kraj in pravi čas, da se dotaknemo tudi teh področji. O tem se bomo še pogovarjali s poročevalci v senci. Potem uh, varstvo ob nesrečah, kadar se nekdo eh, nagaja, eh, nahaja v nekem pasivnem področju. Uh, treba je ustrezno zavarovati tudi pešce potrebujemo ustrezne asistenčne sisteme. Torej, cilj pa je, da se sploh izognemo nesrečam. Treba je izboljšati tudi pasivne ukrepe. Glavni cilj je, da se zmanjša število nesreč. Oh, torej, o poročilu bomo glasovali 12. oktobra ob 9. in naj povem še to, da bo 11. oktober ob 10. v našem odboru potekalo zaslišanje oziroma predstavitev gospoda Vantoda, ki je naš predstavnik pri Združenih narodih zadolžen za varnost v cestnem prometu, tako da bomo lahko slišali tudi z njegove strani, kateri so primeri dobrih praks, ki bi jih kazalo uvesti tudi v Evropi. Tako, najlepša hvala. Zdaj pa k naslednji točki in sicer predstavitev Generalnega direktorata za mobilnost o predlogu revizije uredbe 868 skozi 2004, ki zadeva konkurenco v Eh, na področju zračnega prometa. Gospod Filip Kornelis je med nami, izvolite. Dobrodošli v našem odboru. Kakšnih deset minut boste imeli na voljo za vašo predstavitev? Potem pa bomo dali besedo našemu poročevalcu, gospodu Piperju. Izvolite besedo in še enkrat dobrodošli. Uh, um, Hvala lepa, predsedujoča. Pozdravljam tudi vse poslance. Pripravil sem nekaj slajdov, tako da lahko predstavim predlog komisije o varstvu konkurence v zračnem prevozu. Vsem bi se vam najprej zahvalil za to priložnost, da sploh lahko predstavim to področje. No, preden se lotimo podrobnosti tega predloga, je pomembno povdariti, da ga je treba obravnavati v okviru širše strategije na področju letalstva. Začenjamo z vidika, da je eh, zračni promet oziroma letalstvo pomembno ne samo kot eh, sektor sam zase, temveč širše. In takšen je tudi pristop komisije od decembra 2015. Želimo zagotoviti, da bo letalski promet še naprej imel pomembno vlogo v gospodarstvu. Želimo izkoristiti nove trge, hkrati pa tudi domače in to čim bolj trajnostno nekaj eh, glavnih ciljev strategije je bilo, da evropski zračni promet ostane konkurenčen znotraj Evropske unije in tudi širše. Imamo uredbo o EASI, imamo različne mandate in druge eh, pobude, ki potekajo. No, med najbolj pomembnimi eh, pa je nedavno sporočilo o odprti in povezani Evropi z vidika zračnega prevoza. To smo sprijeli junija letos. Ta pobuda je vključevala vrsto podpogud pobud, če naj se tako izrazim. Pripravili smo smernice o lasništvu in nadzoru. Pripravili smo tudi smernice o obveznostih javnih eh, služb kajti želeli smo obravnavati omejitve za rast na evropskem nebu. Potem smo pripravili uh, smernice dobre praksi na področju kontinuitete zračnih storitev. Želimo ohraniti in povečati vodilno vlogo Evrope v okviru na, uh, mednarodnega zračnega prevoza, tako da smo pripravili tudi predlog o varstvu konkurence. Danes se najbolj osredotočamo na ta predlog o varstvu konkurence. Obravnava tega dosjeja se bo začela k malu, upam, da bo tekla gladko. Kaj je bistveno pri tem dosjeju? Treba je povdariti povezavo med povezljivostjo. Zračna povezljivost je ena od oblik povezljivosti, z nekatere je zračni promet edina oblika povezljivosti in pa rastjo širšo rastjo v gospodarstvu. Tako da, naprimer, iz zadnjih izkušenj lahko vidimo, da je 10 odstotkov eh, rasti pri povezljivosti eh, v določeni regiji eh, zagotovi več trgovini. Imamo 4 odstotke več sedežev velikih podjetij, poleg tega se poveča tudi rast BDP-ja za polovico odstotka. v okviru evropskega uh, notranjega trga, se povezljivost dan danes zelo povečuje, imamo več kot uh, eh, 23 tisoč letov na dan. Recimo, ko je bil notranji trg dokončan, pred 25 leti smo imeli samo 10 tisoč letov. Pripravili smo tudi nekaj grafov, ti so na naslednjem slajdu. Želeli smo ponazoriti to povezljivost. Kajti ta povezljivost je lahko v različnih oblikah. Lahko je neposredna, medmesti, tukaj le vidite načrte, zemljevide, skoraj levo gre za povezljivost iz Lizbone v zeleni barvi. Gre za lete, ki jih zagotavljajo evropske letalske družbe, rdeče, to so neevropske letalske družbe, modro so letalske družbe označeni leti, ki jih zagotavljajo oboji, oziroma ne. Modro so evropske letalske <laughs> družbe, zeleno pa tisti leti, ki jih zagotavljajo oboji, torej evropske in pa neevropske. Vidite, da je Portugalska zelo dobro povezana z Brazilijo, kar ni presenetljivo. Potem je tukaj še en primer, zgoraj desno. Ti slajdi bodo seveda na voljo, niso raj, najbolj pregledni oddaleč vidimo, kakšne so povezave iz Stalina, iz Stalina do Japonske. Tole pa je dobra ponazoritev neposredne oziroma posredne povezljivosti. Tudi ta vrsta povezljivosti je zelo pomembna, eh, kajti eh, včasih je to edini način iz Estonije na Japonsko. Hkrati pa lahko rečem, da je na voljo več Eh, opcij, ki jih zagotavljajo tako evropski kot neevropski prevozniki. Povedati je treba, da potrebujemo čim več teh možnosti in čim več konkurence, kajti to je tudi v interesu eh, državljanov in podjetij v državi, kot je Estonija. Ko sem povedal že prej, ta povezljivost se zagotavlja skozi srodišča, vozlišča znotraj Evropske unije in zunaj Evropske unije. Spode lahko vidite dva primera povezljivost spodaj desno, to so leti iz Pariz, pariškega letališča. Vidite, vse, dokot vse lahko letite iz Pariza znotraj Evrope. Potem levo pa lahko vidite, eh, kakšni so neposredni leti iz Varšave. Tukaj gre spet za mešanico evropskih in evropskih ponudnikov zračnega prevoza. Vsi ti tipi povezljivosti so zelo pomembni in želimo zagotoviti ustrezne pogoje, da lahko različni operaterji ustrezno delujejo na obeh trgih, kjer je ogromno konkurence, tako znotraj Evropske unije kot zunaj nje. No, kdaj pa je lahko ta konkurenca ogrožena? Znotraj Evropske unije imamo na voljo vsa sredstva, imamo notranji trg, pravila za konkurenco, pravila o dostopu do trga, lahko posežemo, kadar pride do diskriminacije. Ni dovoljno diskriminirati letalskih družb oziroma eh, letališč. Torej, znotraj Evrope smo dobro opremljeni, zunaj Evropske unije pa morda ni vedno tako. Nimamo vedno perfektne situacije, ko ni nobene diskriminacije, ko je pra, praksa samo poštena. Tako lahko se zgodi, da pride do diskriminacije eh, in sicer v tretjih državah. Tega v Evropi ne bi tolerirali, ampak to lahko pripelje do zmanjšene konkurence na zadevnih trgih. In dolgoročno se s tem zmanjša število operaterjev, ki lahko delujejo na zadevnem trgu in s tem se zmanjša povezljivost oziroma povezanost število letov. Če imamo manj konkurentov je manj izbere in tudi dolgoročno se potem cene največkrat povečajo in menimo, da to ni dobro. Pa ne samo za zadevne letalske družbe, temveč tudi za evropsko gospodarstvo in pa za evropske državljane širše. No, na področju letalstva v primerjavi z drugimi sektori žal eh, nimamo možnosti, da bi se oprli na mednarodna vsega pravila, nimamo neke mednarodne organizacije, ki bi skrbela za to. Imamo sicer IKAO, ampak ta nima nekih jasnih pravil v zvezi z vprašanji konkurence. To je zelo občutljivo vprašanje. Zato tudi nimamo neke globalne ureditve. Večina dvostranskih eh, sporozumov v letalstvu se ne ukvarja eh, z diskriminacijo, nepoštenimi praksami. Če pa se tega že dotaknejo, se bolj nalahno. In zato tudi menimo, da je zelo pomembno, da dokončamo eh, svoj instrumentari in sicer, da uvedemo tudi instrument za zaščito trgovine. Potrebujemo ustrezno zaščito takrat, ko je to potrebno. Naš predlog je, smo utemeljili na primerih, ki že obstajajo v drugih sektorjih. Večinoma eh, bi tukaj omenil uredbo o trgovinskih eh, ovirah. Torej, ta eh, zajema storitve, ki niso letalske storitve. Ne želimo na novo izumljati tisto, kar že poznamo. Želimo uporabiti uporabljene, preizkušene uh, um, koncepte. In pri tem zelo sodelujemo z našimi kolegi iz GD Trade in pa GD Competition, tako da pripravimo ta predlog. No, prej sem že povedal, ta predlog, ta prihodna uredba naj bi bila del našega instrumentarja. Naš instrumentarij pa je širši. Seveda, raje bi videli globalne rešitve, ki temeljijo na pogajanjih. Zato predlagamo, da še naprej delujemo na mednarodni ravni, na ravni IKA, tako skušamo krepiti tista pravila, ki so dogovorjena na mednarodni ravni. Ta, ti instrumenti so seveda neke vrste dopolnilo za dvostranske sporozume, bodi si z Evropsko unijo in eh, nekim akterjem ali pa z Evropskimi unijami, eh, eh, državami članicami v glavni vlogi. Poskrbeti je treba, da tisti, ki so odgovorni za vsega, Eh, zagotavljanje konkurence, zagotovijo, da imamo pred seboj dobre proizvode. Ne želimo torej vplivati na slabe poslovne eh, odločitve. Torej, ta uredba se ne more uporabiti v protekcionističnem smislu. Upam, da bo to neke vrste odvračilni instrument, tako kot eh, že mnogi drugi instrumenti, ki imajo Eh, odvračilni pomen na področju trgovine. Že dejstvo, da ti instrumenti obstajajo, eh, ima nek odvračilni učinek in na ta način lahko eh, pomagamo na trgu, preden se problemi sploh pojavijo. No, če pa pride do problemov, pa lahko potem uporabimo ta instrument in tako se zadeva reši. Želimo pa seveda delati na podlagi pogajanj. Kaj pa vključuje ta zakonodajni predlog. Zajemamo primere, ko pride do kršitve mednarodnih eh, obveznosti v tretjih državah v razmerju do Evropske unije. Želimo obravnavati diskriminatorne prakse, ki negativno vplivajo na konkurenco. Recimo gre za primere, ko imamo evropskega prevoznika in druge eh, letalske prevoznike, te prakse oziroma kršitve pa povzročajo škodo, takrat uh, se lotimo posredovanja. Če pa ni neke škode, potem ni potrebe po posredovanju. Torej, tukaj imamo dva osnovna primera, ko uporabimo svoje urodje. Eno je, ko se kršijo mednarodne obveznosti, drugo pa, ko obstajajo prakse diskriminacije, recimo, ki negativno vplivajo na konkurenco. Kako pa to deluje? Predlagamo da lahko več uh, strank vloži pritožbo države članice, letalske družbe, združenja letalskih družb ali pa celo komisija na lasno pobudo. To je včasih lahko zelo pomembno, kadar nekateri drugi akteri, ki so na, trgi, na trgu, nekako oklevajo, da bi uh, predstavili to pritožbo. No? Komisija mora prejeti utemeljeno pritožbo. Ni dovolj, da kar nekaj prejmemo po, po elektronski pošti. Ne, stvar mora biti utemeljena. Vsaj začetna dokazila potrebujemo. Ne pa neki članki, recimo, ali pa neke govorice. To ne zadošča kot utemeljitev. Komisija potem preuš, preuči, če je dovolj razlogov, da se začne preiskava. No, preučiti je treba seveda, če je taka preiskava v splošnem interesu Evropske unije. Potem se opravi preiskava. V besedilu predlagamo, da jo je treba upraviti v najmanj dveh letih. Seveda, če bo obdobje krajše, je toliko bolje, ampak pomembno, da imamo nek končni rok, da se zagotovi pravna jasnost. No, potem pa je tukaj obstaja še uh, postopek za nujno obravnavo. Predvidevamo tudi, da lahko sodelujejo eh, strokovnjaki iz držav članic v teh preiskavah, včasih potrebujemo specifično znanje eh, ali pa poznavanje določene situacije, s tem lahko komisija bolje opravi svojo preiskavo. Seveda pa imamo potem še eh, določila o pravici do obrambe za vse udeležene, torej za obe strani spora. No, naše ugotovitvi bodo na koncu temeljile na tako imenovanih razpoložljivih dejstvih. Vse stranke bomo povabili, da prispevajo dokaze, na koncu pa bomo mi sprejeli določene ugotovitve, glede na tega, kaj se nam je predložilo. Če stranke ne bodo želele sodelovati, bo po našem mnenju to v njihovo škodo, kaj ti Mi bomo tako ali tako končali preiskavo, uporabili pa bomo tiste podlage, ki jih bomo lahko uporabili kot dejanske. Kako je pa mogoče ukrepati? Kot sem že prej povedal, vedno bi si želeli rošitve na podlagi pogajanj, z večino držav imamo sklenjene sporozume, mogoče niso ravno tako specifični na obravnavano temo, ampak dobro je, da jih imamo, tako da je zelo dobro, da sodelujemo pri reševanju težav. In to je možno tudi v tistem času, ko preiskava že poteka. To je tudi element eh, odvračanja. Tako da uporaba različnih ukrepov, to je tista zadnja možnost, zasi ko gre za Eh, izčrpne evropske sporazume, ki so verjetno oziroma ponavadi so zelo razdelani vsaj glede reševanja sporov. Tako da je treba najprej izčrpati vse možnosti, ki jih imamo določene že teh obstoječih sporazumov. Če imamo dvostranske sporazume z državami članicami, obstaja določena praksa, no in preden končamo preiskavo, bomo morali pritrdilno odgovoriti na tri vprašanja. Prvič, ali obstaja za diskriminatorno prakso? Ali obstaja diskriminatorna praksa, ali je ta škodljiva za Evropsko letalsko družbo ali pa več letalskih družb? In tretjič, potem, ali obstaja povezava med škodo in pa letalsko družbo oziroma prakso, ki jo preučujemo. Torej, to so tri vprašanja, na katera moramo pritrdilno odgovoriti na podlagi dokazov. Takrat šele lahko komisija sprejme ukrepe, da se zagotovi enaka možnost. Ti ukrepi niso kaznovalni, ampak so odračilni. Cilj je, recimo, da se določi nek finančni znesek, ki ustreza povzročeni škodi. Na ta način zagotavljamo enakovredne možnosti za vsega ponudnike in želimo seveda zagotoviti, da diskriminacije ne bo več. Taki ukrepi ne bodo kar avtomatično rezultat neke preiskave. Če tudi pri preiskavi ugotovimo, da je odgovor na tri vprašanja pritrdilen. Eh, celo v takem primeru moramo, moramo preizkusiti tudi eh, splošni interes Unije. Ugotoviti moramo, da ukrepanje na določenem področju ne bo povzročilo več škode kot koristi. No, če si pogledamo primere, ki jih imamo v drugih sektorjih, koristi za uh, potrošnika in podjetja v Evropi uh, bodo morda večje kot pa škoda, ki jo je utrpelo neke, neko letalsko podjutje, t, eh, podjetje. Uh, v takem primeru recimo tudi ne bo prišlo do ukrepanja, kot je urejeno tudi v uredbi o trgovskih ovirah. Torej, kot sem povedal, če bomo ukrepali, ne bomo smeli priti v situacijo, ko bi eh, kršili vloge Evropske unije ali pa držav članic nek sporazum s tretjo državo. Ukrepi morajo biti sorazmerni, kot sem povedal že prej, lahko samo nekako izravnajo škodo, ne gre pa za nek kaznovalni element, ne gre za to, da bi zagotavljali prednost uh, evropskim letalskim družbam, kajti uh, v tem primeru eh, bi ravnali ravno nasprotno, kot pa zagotavljali enako priložnost. Naj povzamem, želimo zagotoviti konkurenčne trge tako znotraj Evropske unije kot zunajnje. Želimo imeti eh, nediskriminatoren dostop do tujih trgov. Enako velja tudi za tuje letalske družbe. Tudi te morajo imeti nediskriminatoren dostop treba je eh, povečati povezljivost in na koncu zagotoviti je treba eh, eh, enako mero izbire ali pa več izbire za državljanje in pa podjetja, ko gre za povezljivost. Hvala lepa. Hvala lepa. Saj ste nam na nek način že predstavili neke vrste roadmap komisije. In zdaj bomo odprli razpravo. Najprej naš poročevalec, gospod Piper, izvolite. Ja, dank. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi komisiji, gospodu Korneliusu. To je bila po mojem mnenju zelo jasna, transparentna in tudi prepričljiva predstavitev pri pošteni konkurenci eh, v letalskem prometu moramo še marsikaj postoriti. Trenutni predpisi, kar zadeva nepošteno oblikovanje cen, se nikoli ni uporabljalo. V drugih eh, državah sveta pa že obstajajo odvračilni ukrepi, ki se tudi uporabljajo, naprimer v ZDA. Pri nas takšni instrumenti obstajajo na papirju, letalske družbe pa so vedno previdne takrat, ko obstaja neka konkretna zakonodaja za primer, da bi delovale neustrezno. Menim, da tukaj moramo ukrepati. Ukrepanje najprej z mehkimi eh, metodami, omenjali ste da v dvostranskih sporozumih vedno obstaja možnost reševanja sporov. 90-95 odstotkov problemov med državami se reši na ta način in tako bo tudi v prihodnje. Potem pa imamo drugo stopnjo in sicer, da eh, komisija sama moderira proces eh, IKAVA, da poskušamo za mednarodni sporozumi rešiti te probleme. Vse te zadeve se dogajajo že sedaj. Ampak, če še vedno neka družba, letalska družba na kitajskem, v arabskem prostoru ali kje drugje evropske, ki je udeležence diskriminira, saj omogoča lete tudi z zelo slabimi sloti, z zelo visokimi cenami, z umejevanjem eh, prvic letenja. Takšne zadeve namreč opažamo. Če se to torej dogaja, potrebujemo kot Evropska unija neko dovrečilni mehanizem. In to, kar eh, komisija predlaga, ni nič več, nič manj. To ne bo nek eh, veliki evropski zakon, o katerem bomo še leta in leta govorili, ampak gre za nek eh, instrument za preprečevanje tovrstnih težav in tisti, ki jih eh, skrbi položaj letališč, da bi jim poslabšali konkurenčni položaj. Vse te lahko pomirim, zato ne gre. Takšni instrumenti namreč že v Evropi obstajajo in tega ne moramo vezati na eno letalsko družbo. Vsekakor pa bodo ukrepi povezani z letalskimi družbami, kar pa ne pomeni, da bomo s tem onemogočali posamezna letališča in s tem onemogočali tudi posamezne regije, kar jasno izhaja tudi iz predloga, ki ga je predstavila komisija. Tako da je nasplošno moja ocena, da je predlog uporaben. Tu in tam bi seveda lahko zadeve izboljšali, moja politična skupina bo prav gotovo ugotovila, da je treba sprejeti tudi kakšno politično odločitev. Vsekakor pa zelo optimistično gledam na prihodnje dogovore in mislim, da je predlog komisije tudi predvsej ustrezen. Kje je predsednica? Merci, monsieur Piper. Madame Preuss, à vous. Oui. Gospa Proust. Votre micro. Sorry. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi eh, gospod Kornelijo za, za ta dober predlog, ki ste ga predstavili. Moja politična skupina in eh, Kolegice in kolegi, smo že v zadnjem času večkrat ugotavljali nevzdržne razmere na področju eh, letalskega prometa. In priča smo nepoštenim praksam eh, gor in počes. Znotraj Evropske unije pa z socialnim dumpingom in nepošteno konkurenco sami ovajamo takšen razvoj, kar eh, je oslabilo naš konkurenčni položaj v svetu. Zato posebej pozdravljam spostavitev tega instrumenta, ki nam preprečuje izkrivljanje na trgu oziroma omogoča, da se proti temu borimo kot globalna sila Evropska unija ne sme dovoliti nepoštenih praks na tem področju. To pravim tistim, ki menijo, da sploh ni treba sprejemati zaščitnih eh, ukrepov, da ne bi sprožili ustvarjanja proti ukrepov. Zato pozivam države članice Evropske unije, da predlog eh, uredbe obravnavajo čim eh, prej. Zavlačevanje držav članic, ki se menda borijo za prosti trg, niso sprejemljive. Komisija bi lahko bila nekoliko bolj ambiciozna pri svojem predlogu, vendar pa mora biti vse jasno. Zaščitni ukrepi proti nepošteni konkurenci ni, so ukrep, ki naj bi pregnal konkurente z evropskega trga. Gre samo za to, da se pravila ne zlorabljajo. Dokler letalske družbe v pošteni konkurenci lepo prevažajo potnike v in iz Evrope, je to vse v redu. Ne želimo si, da bi bilo letalsko gospodarstvo samo zbirka letalskih družb, ampak mora slediti tudi določenim pravilom. Veselim se, da bomo v naslednjih tednih skupaj s gospodom Piperjem in drugimi poročevalci v Senci delali na kompromisu, ki bo upošteval vse potrebne vidike in ga bomo lahko tukaj v odboru tudi sprejeli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Tilička, hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi za predstavitev komisiji. Kaj so besede pomembne? Bi rekel, da ne gre za mm, zaščitni mehanizem, ampak eh, gre za za zakonsko normo, ki, je, ki se vzpostavlja za preprečevanje nepošene konkurence. Govorili ste o zaščiti, zavrvanju, povezljivosti in to je nekaj, kar, na kar bi morali tukaj v Evropskem parlamentu tudi misliti. Prav tako moramo vedeti, da ni naša vloga o tem, da špekuliram, ali obstaja nepoštena konkurenca ali ne in odkot prihaja in da odločamo o tem, kaj je in kaj ni nepoštena konkurenca. To je namreč stvar pristojnih organov eh, oziroma komisije. Naša vloga zdaj in prihodnih tednih in meseci bo, da zagotovimo sprejem zakonodaje, ki bo najboljša, jo lahko, ki jo lahko sprejmemo za zagotavljanje te zaščite. Naša naloga je, da damo komisiji v roke ustrezni instrument, na osnovi katerega lahko deluje. Mogoče se vam to zdi samoumevno in se prečujem, če sem se ponavljam, vendar pa sem želel razčistiti, zakaj gre pri naši vlogi. Nisem hotel reči, da ne bo še ena konkurenca. Ne ob, obstaja, ampak v preteklosti smo mogoče v parlamentu nekoliko preveč spekulirali glede tega. Kar zadeva sam predlog komisije. Naj povem, da je komisija imela na voljo različne možnosti. Mislim, da je izbrala pravilno. In sicer je upoštevala obstoječo zakonodajo na drugih področjih, zakonodajo, ki je preverjena skozi leta, ki jo uporabljamo na področju trgovine, pa tudi z področja državne pomoči. In to se mi zdi tudi pozitivno. kar bi si želel, ker nas čaka še dolgo delo. Je, nisem namreč prepričan, da je ocena učinkov najbolj kakovostna v vseh pogledih. Ne bom se spuščal podrobnosti, o tem smo govorili že v preteklosti. Sploh vprašanje potencijalnega vpliva na povezljivost eh, med eh, določenimi evropskimi regijami. Mislim, da ni ocenjena na najbolj srezen način, ampak ta razprava poteka tudi v svetu in mogoče lahko nekaj več poveste pri svojem odzivu. Kako je vaša ocena učinka vplivala na razprave v svetu? ne bi pa ustrajal na tem, da je to razlog ali pa opravičilo za to, da bi nasprotovali nekemu predlogu, s katerim se bomo zdaj ukvarjali. Gre namreč za predlog eh, osnutek in ne še za dokončno verzijo. Preventivni karakter je popolnoma jasen. Zelo dobro ste predstavili stopnje postopka, mogoče glede tajminga obstajajo različna mnenja. Vsekakor pa vemo, da gre za čas do dveh let in e, do enega leta v primeru nujnejših zadev. V procesu je bila primerna interakcija in sicer pri pogajanjih za sklepanje Eh, dvostranskih sporazumov bi tukaj lahko že upoštevali eh, ta mnenja. Zato smo prosili tudi komisijo pri pripravi strategije za letalski promet, da se osredotočimo na dvostranske sporazume. Eh, to pa je instrument, ki nam omogoča, če ti sporazumi ne delujejo. Vemo, smo, o čem smo se pogajali, vendar nismo mogli natančno spremljati potek teh pogajanj. Zato bi si radi več informacij o tem, ko bomo delali na besedilu. Želeli bi si neko sporedno informiranje z vaše strani glede dvostranskih sporazumov. Predlog je spodbuden tudi za me. Zornik od gospoda Piperja je zelo podoben mojemu. Namen te izmenjave danes eh, ni obravnava posameznih amadmajev, vendar pa bi si želel vašega odgovora, vašega odziva na zadeve, ki sem jih omenil. Vsekakor pa si želimo ustrezne obravnave tega predloga, tako da bomo dobili solidno zakonodajo, ki nam bo omogočali ukrepanje. Hvala lepa, gospod Telička. Zdaj pa gospod Kramer, izvolite. Hvala lepa. Če s prstom kažemo na druge in v mednarodni konkurenci govorimo o nepošteni konkurenci, bomo vedeli, da od petih trije prsti gledajo nazaj v Evropo. Imamo nepošteno konkurenco znotraj Evropske unije. Vsak drugo letališče v Evropski uniji deluje deficitarno. To je številka za Evropo če bi bili tako daleč v Nemčiji, bi bil skoraj zadovoljen. Od 23 mednarodnih sodiščih je 17 deficitarnih, kar pomeni, da sploh nimamo nobene poštene konkurence znotraj Evropske unije in če nam to pri nas ne uspe, se ne smemo pritoževati, da drugi delujejo diskriminatorno. Zato moje vprašanje je, kaj počne komisija, kaj počne Evropska unija, da bi zagotovila pošteno konkurenco. V Evropi imamo nekaj eh, poceni letalskih eh, družb eh, in poceni letališč, na drugi strani pa imamo zelo draga letališča in zelo drage letalske družbe, po drugi strani pa imamo državne subvencije. Če legalnih je čisto dovolj, če to primerjam z mojimi številkami, 23 milijard dobijo letalske družbe podarjeno zaradi eh, tega, ker ne plačujejo davka na kerozin in mednarodni promet. In tukaj moramo gledati na situacijo nepoštene konkurence v Evropi. Eh, vemo, da je dosti pobud, da bi to preprosti mostili tudi v sporazumih z drugimi državami, ampak to počnemo že leta in leta in nikakor ne pridemo na zeleno vejo. Zato pravim, ne smemo samo s prstom kazati na druge. Ko smo bili v Kanadi, smo postavili vprašanje. Rekli so, da v Kanadi vsa letališča delujejo z dobičkom. To bi bil čudovit vzgled za nas, ampak od tega smo še daleč oddaljeni. In kaj bomo pri tem naredili? In če bodo drugi opozarjali na to, da gre za diskriminacijo, potem pa bodo zadevo obrnili in bi rekli, pogledajte, kaj pa Evropska unija za našimi letalskimi družbami počne. Če se bo to zgodilo, ne bomo imeli argumentov, zato moramo zadevo obravnavati resno. Pristojbine so zelo različne. V Frankfurtu eh, pristanek in zle 40-50 evrov, v Hamburgu 2 do 5 evrov. Tukaj moramo imeti neke minimalne eh, standarde, Tako da ne bomo tako plačevalci subvencionirali letalskega prometa, ker vemo, da se emisije tam zgoraj dva do trikrat eh, bolj škodljive kot tiste pri tleh. In zanima me, eh, kaj bo komisija na tem področju naredila, ne samo da kaže na druge, ampak gleda tudi pri sebi. Hvala lepa, gospod Kramer, da pa gospa Arno tu. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod Kornelis, za vašo predstavitev. Sicer ne bi želela biti neuljudna, ampak naj vam vseeno takoj na začetku povem, da je že dolgo tega, kar bi komisija morala ukrepati za to, da bi preprečila izkrivljanje konkurence, ki obstaja na področju letalskega prometa. Izkrivljanje, ki ga je povzročila nerazumna konkurenčna politika. E, naše nekdanje zgodovinske letalske družbe e, so žrtev tega evropskega zakonodajnega okvira za konkurenčnost in že leta e, Evropska komisija samo gledala, kaj se tukaj dogaja, namesto da bi se spopadla z letalskimi družbami iz zalivskih držav, ki pa prejemajo subvencije in eh, so oproščene neposrednih davkov in zato prihajajo naš trg, naše družbe pa propadajo. Torej, namen, da se zaščiti našo letalsko industrijo pred eh, nelojalnimi praksami, je ta, ki ga predstavljate, ampak v redu, zakaj niste tega storili prej? In ta uredba 868 skozi 2004, ki jo nameravate nadomestiti, eh, je bila veljavna 13 let in 13 let so naše družbe bile žrtve te nelojalne konkurence in se niso mogle odzvati in prilagoditi. In to zato, ker je pri izvajanju te uredbe bila komisija tako zelo nedejavna. Torej, začetek te preiskave eh, ki naj bi ugotovila, je, kakšen je napredek na tem področju, kaže, da um, imamo tukaj precej pozitivnih dejstev, da eh, pri tej preiskavi saj so rezultati zelo konkretni in sicer, da se po eni strani kršijo, krši nacionalna zakonodaja, po drugi, da je zelo težko upoštevati predpise, ki, ki jih sedaj imamo. Tako da je ta cilj, da se uredbo zamenja, primeren. Uh, Eh, tudi to, da se le industrija lahko pritoži na komisijo, pri čemer letalske družbe in države članice te možnosti nimajo, je nekaj, kar je treba spremeniti. Pa še nekaj točk bi bilo treba izboljšati. Roki za začetek in zaključek preiskave bi morali biti krajši, zato da bi uredba bila bolj odvračilne narave. Ravno tako bi bilo treba predvideti eh, začasne ukrepe, čas za preiskavo bi moral biti določen, zato da bi upletene strani imele čas se pripraviti eh, do eh, končne odločitve komisije. Na to točka B člena 12.2. Komisija menda ne sprejema eh, popravljalnih ukrepov, če bi bili ti v nasprotju z interesi Unije, kar pomeni, da bi stranka, ki um, je vključena v postopek preiskave, eh, Če bi se izkazalo, da je, vključena, da je žrtev nelojalne mm, konkurence in nelojalnih praks, eh, bi v bistvu bila izključena iz nadaljevanja take preiskave in zanima me, na kakšen način namerava komisija pregledovati, na kakšen način so v to vključene tudi letalske družbe iz tretjih držav, ki pa najbolj vplivajo na izkrivljanje konkurence na našem trgu. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Kornelijo, za zelo jasno predstavitev, v kateri ste predstavili Doložbe predlagane uredbe želite zavarovati konkurenco, ne pa vključevati elemente protekcionizma, to se nam zdi zelo pomembno. Vemo, kako pomembne so povezave, vemo, da imamo trgovinske dogovore z Japonsko, Kanado, o Avstraliji se govori. Mednarodna povezanost bo zelo pomembna, tako za potrošnike, kot tudi podjetja. Popolnoma se strinjam, da potrebujemo nekaj, kar bo nadomestilo prejšnjo uredbo, ki ni bila dovolj učinkovita. Besede, ki ste jih uporabili, so zelo spodbudne. Želimo si pošten pristop za podjetja. Zagotoviti moramo, da evropska podjetja imajo srezen položaj in da imajo vsi enak eh, položaj. Obstoječi letalski sporazumi imajo mehanizme za reševanje sporov, zagotoviti moramo, da se ti izkoristijo preden. Pridemo na uporabo te uredbe, to se nam zdi izjemno pomembno. Če bo ta ureditev kdaj potrebna, jo bomo uporabili, ampak samo v primerih, ko smo že izkoristili vse druge možnosti, ki jih ponujajo dvostranskih sporazumov. Glede samih postotkov, vse čas eh, slišim argumente z obeh eh, strani. Naprimer, da eno letalsko družbo nepošteno mm, subvencionirajo v primerjavi za družbo v Evropski uniji, ampak nimamo dovolj podatkov, da bi to lahko sami ocenili. Vsekakor pa je dobro, da imamo na voljo strukture, ki nam omogočijo mm, obravnavo primerov, ko obstaja tveganje takšne nepoštene konkurence. Zato upamo, da se bo ta uredba še naprej razvija. Hvala lepa za današnjo predstavitev. Poskrbiti moramo za ustrezno uravnoteženo ureditev, ki bo pomagala tudi podjetjem, ki deluje mednarodno. Cornelis, merci beaucoup euh, de votre présentation. Najlepša hvala, gospa Klune. Zdaj pa gospod Kornelis, najlepša hvala za vašo predstavitev. Pokazali ste, da konkurenca med različnimi letalskimi prevozniki narašča in to je precej nenavadno, glede na to, da e, ni njihovo delovanje podvrženo nobeni mednarodni zakonodaji. In zato bi vas želela vprašati naslednje, kako nameravate prepričati države in še zlasti države članice, ki so trenutno nenaklonjene za misli o pregledu uredbe, da je to potrebno. To je komaj prva faza. Nekatere namreč menijo, da ta uredba vsebuje elemente protekcionizma, kar vse kaže, da bo zadeva precej zapletena. To je bilo prvo vprašanje. In sedaj drugo glede mehanizma, zaščitnega mehanizma, ki se mi ne zdi prav jasen, bi vprašala, ali nam lahko nekoliko bolj podrobno oziroma bolj natančno poveste, kaj razumete kot zaščitni mehanizem. In na to bi želela še slišati nekaj glede teh popravljalnih ukrepov iz mednarodnih sporazumov, ki so bili vključeni v dvostranske sporazume. Torej, kako je bilo to vključeno z namenom, da se stvari nekoliko uravnajo. Hvala, izvolite. Oprostite, nimam vas na svojem seznamu, pa vas bom dodala. Torej, gospod Van Niltenberg, potem pa bo še gospod Del Monte. Hvala lepa, gospa predsednica. Seveda sem po vaših eh, zanimivih vprašanjih eh, počakal na to, da jih še jaz zastavim. Najprej naj povem, da pozdravljam predlog komisije mnogih resolucijah je Evropski parlament pokazal, kako pomembno se nam zdi zagotavljanje poštene konkurence v odnosih z drugimi državami. Zato moramo zagotoviti vse trezne možnosti, da zagotavljamo to vrstno pošteno konkurenco. In kot pripadnik liberalcev v tej hiši spodbujam vsakršen pobudo, ki to jim mogoča. Imam pa nekaj vprašanj. Komisija v svojem predlogu eh, govori o kršenju evropskih interesov. V tretjem, petem členu lahko spreme ukrepe in jih ne eh, sprejme v primeru, da bi bilo to proti evropskim interesom interesom. V naslednjem eh, členu isto. Komisija lahko sprejme ukrepe oziroma se lahko odpove sprejemanje tovrstnih ukrepov, če bi bilo to v nasprotju z interesi Evropske unije. Zato moje vprašanje, kako definiramo interese Evropske unije? Če govorimo o uredbi, potem bi bi morali zagotoviti tudi ustrezno temeljitev pred eh, Evropskim sodiščem. Zato moramo opredeliti ustrezno pravno podlago, ki jo mora določiti eh, komisija. Zato moramo poskrbeti, da bo uredba obstala tudi pred sodiščem. Prvo vprašanje je torej, kakšna je definicija interesa Evropske unije. Drugo vprašanje je, Govorili ste o zagotavljanju pošene konkurence v letalskih sporazumih. Kako boste zagotovili, da bomo eh, imeli ustrezno povezavo med klauzulami o zagotavljanju konkurenčnosti v letalskih sporazumih in na drugi strani? Eh, kaj boste storili, če se te konkurenčne klauzule ne bodo ustrezno uporabljale? Kakšna je praksa, kako delujejo druge države v tovrstnih pogajanjih. O tem nam lahko nekaj več poveste, seveda so to zaupne informacije, lahko pa nasplošno predstavite situacijo. In še eno vprašanje. Govorite o 13. Eh, členu finančne obveznosti. Gospa predsednica je že govorila o pravicah vzleta in pristanka. Vemo, da je to zagotovljeno v bilateralnih sporazumih. Kaj je ukrep eh, ekvivalentnosti eh, ali enake vrednosti? V določenih primerih je to popolnoma jasno. Kaj je vaš, eh, po vašem mnenju ekvivalent na ali ekvivalent? oziroma ukrep eh, ekvivalentne ali pa manjše vrednosti. Junija so države članice v svetu že izrazile pomisleke in zadržanost eh, sploh strani britanskih eh, kolegov po Brexitu bi lahko to morda rešili. Zato je moje vprašanje, kaj lahko naredite vi, kaj lahko naredimo mi zato da zagotivamo nekoliko več navdušenosti pri državah članicah v svetu. In kako nameravate povečati podporo v svetu? To je ključnega pomena za preživetje te uredbe. Vsaka institucija mora upraviti svojo vlogo, vendar pa mora biti komisija zelo prepričljiva, sploh eh, do tistih držav članic, ki si ne želijo vsega revizije uredbe 868. V svoji predstavitvi ste jasno povedali, da ko gre za pošteno konkurenco znotraj režima Svetovne trgovinske organizacije, moramo zagotoviti popolno integracijo letalskih eh, storitev znotraj STO. če lahko Boeing in eh, Airbus uh, svoje primere predstavljata pred svetovno trgovinsko organizacijo, letalske družbe pa ne, je to neostrezno. Seveda uh, se zavedam, da bi tukaj moral poštevati tudi vlogo IKAO. Ampak v končni fazi bi se morali vprašati, kakšni so naši dolgoročni cilji. če si želimo globalno zagotoviti pošteno konkurenco, moramo iti preko svetovne trgovinske organizacije. Vprašanje je, ali je to pravi prvi korak in kako države članice pripričati, da gremo v pravi smeri. Hvala lepa. Najlepša hvala, zdaj pa še gospod Del Monte. Hvala, predsednica. Najprej se tudi jaz zahvaljujem za predstavitev. Imela bi pripombo in vprašanje na njo. Pripomba zadeva prožnost. Rekli ste namreč, da ne bi smeli imeti kaznovalnih ukrepov, da je treba upoštevati tudi koristi um, teh ukrepov, če so torej, na področju inovativnosti. Torej, Ob upoštevanju podatkov, ki ste jih podali, so se, se je število dnevnih letov le, po letov od leta 1992 do leta 2016 podvojilo in do leta 2050 se bo še povečalo. Torej, zračni prostor je zelo gost in zato je treba zagotoviti čim več uh, drugih povezav. Um, za naše državljane, tudi v njihovi bližini. Hkrati pa je to povezano s, z razvojem posameznih območij. Namreč, če povezav ni, vemo, da določena območja ne morejo razvijati turizma. In učinkovit ter poceni prevoz eh, do določenih območij jim tudi omogoča eh, večje priložnosti za turistični razvoj. Kakorkoli to gre vse v dobro smer, še zlasti kar zadeva najbolj oddaljena območja. Imela pa bi vprašanja glede uporabe te uredbe v povezavi s sporazumi na področju zračnega prometa med UE in tretjimi državami. Poročevalec je že omenil zalivske države, vendar pa tu ne gre samo za slednje, temveč tudi za ostale države, azijske in druge. In zato se sprašujem, ali kako se bodo ti sporazumi izvajali v povezavi s to uredbo, kako bo to vplivalo na konkurenčnost in še zlasti, kako se bo uporabljal mehanizem za varovanje konkurence v primerih, ko bo prišlo do izkrivljenja konkurence. Hvala. Demonter. Hvala lepa, gospa Del Monte. Zdaj pa dobi ponovno besedo gospod Korneli za komisijo, tako da nam boste lahko podali kakšna pojasnila na vsa vprašanja, ki so bila postavljena. Um. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil gospodu Piperju ter poročevalcem Senci za izkazano zanimanje za ta zakonodajni akt. Prav gotovo vam bom s svojimi kolegicami in kolegi na voljo in vam eh, seveda priskrbel dodatne mm, pojasnevalne elemente, ki jih boste potrebovali. Zahvaljujem se tudi za splošno široko podporo temu predlogu. Mnogi, če ne vsi, menite, da gre za eh, potrebni predlog eh, in ravnotežen predlog. To je zelo spodbudno. Nekateri ste rekli, da bo treba dodati še nekaj zadev z vaše strani, kar je seveda popolnoma naravno. Če se vrnem na specifično vprašanje, ki ste jih eh, izpostavili. Gospod Tilička je omenjal oceno učinka in vprašanje povezanosti in povezljivosti. Ocena učinka je seveda vedno mm, težavna naloga. In še posebej težavna naloga v primeru tovrstnih instrumentov. Gre za okvirno uredbo, ki vzpostavlja postopek, proces, ne ukvarja pa se samimi primeri. In kot eh, ste ustrezno pripomnili, danes ni naša naloga da pred začetkom veljave te uredbe ocenjujemo primere, ki se bodo obravnavali na njeni osnovi. In to je seveda tudi težava za oceno učinkov. Za kakšne primere bi to veljalo? Ampak kljub vsem omejitvam, ki smo jih imeli na voljo, mislim, da smo pripravili prepričljivo ceno učinka, prepričljivo v tem smislu, da smo odgovorili na osnovna vprašanja. To pa je uh, izbira med tem, da ne naredimo nič in naredimo nekaj. To se pravi odločitev ali delujemo mednarodno znotraj IKAO ali pa uh, imamo svojo rešitev. Mi, večina vas meni, da potrebujemo oboje. Želili smo si reševati probleme v obeh eh, mednarodnih forumih, to se pravi KO in STO. Seveda tu in tam obstajajo določene slabosti, gre še vedno za smiselni zaključek eh, v naši oceni učinka, kar je potrdil tudi naš neodvisni odbor, ki je poručil oceno učinka. Vem, da je to pomislek eh, tudi v svetu, zato sem to še posebej izpostavljal. Povezljivost namreč. Povezljivost je izhodišče za nas, eh, ravno za povezanost, da bi naj to imelo koristi, ne pa jo oteževalo omogočili bi delovanje različnih akterjev v resnično konkurenčnem svetu, konkurenčnem v smislu odprte konkurence. Ta instrument je temu namenjen. V primeru tistih regij, kjer nimamo neposredne jurisdikcije, to se pravi v tujini, zunaj Evropske unije. Če naj bi nam to pomagalo tam, kjer nimamo jurisdikcije. si najprej želimo izpogajati, bilateralno izpogajati ustrezne rešitve. To je naša preferenca. In to je rešitev za primere, ko te bilateralne rešitve niso uporabne. Najprej delujemo na osnovi sporazumov, imamo z večino držav sklenjene dovoljstne sporazume, če ne mi pa eh, posamezne države članice. Ampak v primeru, da na tej osnovi problema ne moremo rešiti, ne smemo ostati praznih rok. Če druga stvar, stran ne uvide, zakaj naj bi vam prisluhnila, moram imeti nek inštrument na voljo. Skratka, najprej moramo imeti globalna pravila, če odgovorim gospodu Van Miltenbergu. E, temu bomo tudi sledili naprej, sploh rešitev znotraj IKA. Vendar pa moram povedati, da je Evropska unija eno tisti, ki si najbolj želi mednarodna pravila na tem področju v drugih delih sveta, na to ne gledajo enako. Tudi v državah, ki sicer trdijo, da spodbujajo konkurenčni trg, naprimer v ZDA, ostajajo zelo tradicionalni, kar zadeva urejanje tega sektorja. Enako velja za svetovno trgovinsko organizacijo. Tam želimo zadeve spraviti naprej, vendar pa nimamo pravega upanja, da se bo to v kratkem tudi zgodilo. Zato smo si želeli tudi sami ustvariti nek učinkovit instrument. Gospod Kramer je omenjal vprašanje konkurence znotraj Evropske unije. Tudi s tem se ukvarjamo in zaradi tega smo zaskrbljeni. In kot sem povedal že na začetku, je naš pristop eh, nek holističen, celovit. Eh, imamo veliko pobud, to je samo ena v seriji pobud, eh, ko gre za konkurenco med letališči. Se vsekakor ne zauzemamo za odpiranje letališč, ki nimajo nobenega trga, komisarka Bulc je to večkrat povedala. Kakšno naše stališče glede letališč in investicij. In eh, seveda pravila glede državne pomoči ne smejo omogočati financiranje nekonkurenčnih eh, letališč. Moram pa povedati, da imamo zelo konkurenčne letališča, ki ponujejo dobre letališče storitve, so pa pristojbini zelo različne, to drži, eh, ki kažejo na razlike v stroških eh, investicije, ravni storitev, ki jih ponujajo in pristojbine se določajo v skladu z direktivo o določanju pristojbin. Lahko se zgodi, da neki, na nekem letališču, ki ima nov terminal, nove pristajalne eh, steze, eh, kjer so morali ogromno investirati tja, da tam seveda povečajo pristojbine. To je mm, tudi v skladu z pravili, ki jih imamo. Smo pa začeli tudi z revizijo direktive o letaliških eh, pristojbinah. Začeli bomo tudi z revizijo direktive 1008, razpite direktive o storitvah na tem področju in spremembe pričakujem v naslednjih letih. V tem času bomo še večkrat imeli priložnost za razpravo. Gospa Arno tu je spraševala po časovnici, tajmingu in možnost sprejemanja provizij provizoričnih ukrepov, začasnih ukrepov. Nimamo nekih minimalnih eh, rokov, nič nas ne uvira pri tem, da ne bi delovali zelo hitro. Zaradi tega smo vključili tudi koncept eh, grožnje neke škodbe. V primerih ta škode še nismo pa popolno pričani, da bo do tega prišlo, imamo možnost delovati, preden se to zgodi. Instrument nam torej omogoča hitro ukrepanje, ko se nam zdi to potrebno. Eh, Mar se kdo je menja vprašanje interesov Evropske unije. To je prav gotovo ključna točka tudi za razpravo v svetu. Kako definiramo interese unije? Menimo, da moramo ta koncept tukaj uporabiti. Nismo si ga izmislili. Tudi v drugih instrumentih eh, obstaja. Gre za to, da si ne želimo, da bi nas nekdo prisilil v neko e, smer. Če bi nekdo sprožil postopek, bi to nezaustavljivo vodilo do ustreznega zaključka. To pa ne bi bilo v interesu državljanov Evropske unije. Zato moramo imeti na koncu neko oceno ali pa tudi na začetku neka širša ocena in ob upoštevanju situacije teh primerov še nismo videli, ampak eh, glede uredbe o trgovskih ovirah in antidumpingu vidimo takšne težave, kjer imamo med potrošniki in ponudniki eh, neko ravnovesje in potem se je bilo treba odločiti ali sprejeti ukrepe ali ne in te elemente je treba tu tudi upoštevati. Težje je biti bolj natančen v besedilu, kaj je interes eh, Unije. Če bi bili bolj natančni, bi s tem delovali proti namenom, ki jih imamo. In tudi drugi instrumenti, ki jih imamo na voljo, tukaj niso nič bolj natančni. Kar zadeva vprašanje eh, razprave v svetu. Ja, prav ste slišali da so mnenja zelo različna med državami članicami. Občutek imamo, da mnoge, iz, da mnoge iz, da različna mnenja izhajajo iz tega, da so si nekateri oblikovali mnenje že preden zači, smo začeli z razpravami v eno ali drugo smer. Kar eh, sedaj poskušamo in mislim, da smo že dosegli določen napredek je, da vse odeležence upozorimo na to, da pozabijo na to, kaj se je dogajalo lansko leto in razmislijo o te, kako preprečiti, da bi se bojazni držav članic eh, resnično uresničile. z vsemi varovalkami in varovalnimi mehanizmi se ne smejo eh, zgoditi situacije, v katerih nimamo nobene rešitve. Upamo, da se bo vzdušje tudi v svetu izboljševalo, ko bomo eh, počasi obdelovali besedilo in bodo države članice začele bolje razumeti namen tega instrumenta. In tudi sodelovanje bo, upajmo, zelo dobro tudi med svetom in parlamentom. Kar zadeva sporazume, bilateralne sporazume, ki so v pogajanjih, eh, pravzaprav imamo pozitivne povrate informacije od držav, s katerimi se pogajamo, saj se jim zdi ta predlog ravnotežen, menijo, da temelji na ustreznih dejstvih, da upošteva pravice obrambe lastnih interesov. Um, načelo neg, kaznovanja. Nekateri so se nekoliko bali in so tudi eh, objavili, da bomo sprejeli takšne ukrepe, vendar tega nismo storili. Njihovi odzivi so torej pozitivni, tako da ni nobenih eh, negativnih vplivov na potek naših pogajanj z partnerji. Vsekakor eh, se zavzemamo za instrument pogajanj in se želimo ustvariti partnerstva. Ehm, in sporezume, v kateri bomo imeli natančna določila glede tudi mehanizmov za reševanje sporov, ki bodo temeljili na sodelovanju. Tako da upajmo, da nikoli ne bomo potrebovali tega instrumenta v praksi. Še podam nekaj primerov glede tega, kakšne ukrepe lahko sprejmemo razen finančnih eh, obveznosti. Eh, to je lahko vsakršen ukrep, eh, naprimer povezani z navigacijo, dostopom eh, do opreme letališč, do dodelitve slotov, ponudba drugih storitev, ki jih eh, ponuja letališče letališki družbi. Skratka, vsakršni operativni okrepi so možni, razen tisti, ki bi pripeljali do tega, da bi mi ali pa države članice kršile obstoječe eh, bilateralne sporazume. Takšni okrepi niso možni. Lahko si predstavljamo, kar je urejeno v uredbi o slotih. Eh. Če naprimer neko letališče ne dodeljuje našim letalskim družbam vsega, Eh, ustreznih slotov, bomo mi tudi to zavračali ali pa dodeljevali neustrezne slote, kot oni to počnejo nam. In to se je že zgodilo pred leti in v manj kot 24 urami, v manj kot 24 urah se je diskriminacija tudi končala. Tukaj vidimo, kako vrčil eh, ni učinek, ki imajo to vrst eh, ni instrumenti, kar gre zadeva svetovno trgovinsko organizacijo, sem mislim, da že odgovorjeno vprašanje, glede gospe Del Monte, glede regionalnega razvoja. Notranji trg je eh, pripeljal k mm, množenju regionalnih eh, povezav. Trikrat večjih imamo danes kot eh, nekoč. Mnoga mesta, ki nekoč niso bila povezana, so zdaj povezana imamo veliko eh, letov med dvema točkama, ne preko velikih vozlišč, kar se mi zdi zelo pozitivno za regionalni razvoj. Imamo tudi možnost eh, obveznih eh, javnih storitev in junija bomo opredeli, kako to tudi uporabiti v praksi. Pogosto države tega ne uporabljajo, ker ne vejo, kakšni pogoji vladajo pri tem in zato smo to želeli bolj jasno pojasniti. S tem sem upajmo odgovoril na glavno vprašanje. Najlepša hvala, gospod Kornelis, da ste skušali razčistiti nekatera nejasna vprašanja, ki jih v odboru skušamo razčistiti že nekaj časa, odkar govorimo o tem. In lahko seveda računate na nas in pričakujete, da vas bomo ponovno povabili med nas, kadar bo delo na uh, tem dosjeju že toliko naprej, da bomo morali ponovno se posvetovati in skušati doseči napredek na tem področju. Lahko računate name, kar se tega tiče. Hvala. V redu, zdaj pa naj napovem, da se od sedaj naprej sestanek nadaljuje za zaprtimi vrati. Prenašanje preko interneta eh, se sedaj končuje in vse nečlane odbora prosim, da zapustijo dvorano v dveh minutah